Junijem, ali ima kdo kakšno pripombo? Ne. To so sporočila. Tekom seje 12. julija 2017 je odbor za pravne zadeve v skladu z poslovnikom preveril skladnost eh, z aktom 20. septembra 1976 začasno misijo, ki jo je predsednik vlade Francije eh, dal gospodu Arnoju Danžanu. Gre za pripravo eh, strateškega poročila.